Hvala lepa. Tako, sedaj pa poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Samo eno točko imamo, to je določitev sedeža Evropske agencije za zdravila, tretji neformalni trialog o določitvi sedeža EME e se je odvijal v ponedeljek, včeraj torej, 9. julija, skupaj s pogajalsko skupino Ekon o premestitvi Evropske bančne agencije. Pa ni bančna, pravi predsednica, za zdravila. A, za Enkon je bančna, za nas pa je agencija za zdravila. Obe ekipi sta potrdili kompromisne predloge, kar se tiče tehničnih določb besedila, potem parlament potrdil to, da zahteva zavezo vseh institucij, kar se tiče revizije postopkov za izbiro sedežev organov in institucij Evropske unije. Zahteval je polno udeležbo Evropskega parlamenta v vseh fazah pogajanj. Predsedstvo je predstavilo posodobljeni mandat Kore Perja, ponudilo je izjavo sveta, na katero se je parlament odzval s proti predlogom in smo eksplicitno omenili možno revizijo skupne izjave, in uporabo običajnega zakonodajnega postopka za določitev sedeža agencije. Predsedstvo je dejalo, da je kompromisni predlog šel prek svojega mandata in institucije so se dogovorile, da bodo zaključile po pisnem postopku po nadaljnih posvetovanjih v, v Koreperju. Toliko torej o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih, tako sedaj pa takoj na glasovanje. Upam, da imate vsi svoje kartice. Ste jih ustavili v reže? Prav, hvala lepa. Najprej izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih. Gre za sprejetje vprašanje za ustni odgovor. Glasujemo elektronsko, glasujemo zdaj. And it is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we vote on. Prehajamo na naslednjo točko. Gre za sprejete osnutka poročila, kar se tiče nazivnih količin za dajanje enojno distiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na japonskem na trgu Unije. si samo tisti, ki ste to že pili, lahko glasujete. <laughs> sure, so okay, Smo sklepčni, nisem pripričana, no bomo vsi glasovali. Glasujemo. Ani drank it. <laughs> no? <laughs> It's closed. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog sprememba 1 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 2, 2 dela, prvi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 3 za, proti, proti vzdržani zavrnjeno, 4 za, proti vzdržani zavrnjeno, 5 za, proti vzdržani zavrnjeno, 6 za, proti vzdržani zavrnjeno, 7 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. vote. Sedaj pa glasujemo o poročilu na lasno pobudo izvajanje uredbe EJ 4107-26 o firmo fitofarmacevskih sredstvih. Poročevalec gospod Poc. 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 2 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 67 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 38 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 70 za, proti, preverjamo vzdržani. Nisem videla svojih rok, tako da preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 72 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo tudi to. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 79 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 78 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 74 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 76 za. Proti. Vzdržani preverjamo. 76 glasujemo. 76. Konec glasovanja. Sprejeto. Osemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvainosemdeset za, proti, preverjamo, dvainosemdeset, glasujemo. Dvainosemdeset. Konec glasovanja. Sprejeto. 83 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 15 za, proti, preverjamo. Agri 15, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 90 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Agri 14 za proti, vzdržani. Tudi to preverjamo, se upravičujem. Konec glasovanja. Sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto četrti odstavek, ustni predlog spremembe ELS. Je kdo proti temu predlogu? Ne. Potem glasujemo o tem ustnem predlogu spremembe. Četrti odstavek, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani. Preverjamo 105. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 106 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 22 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Agri 22, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 23 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo. Agri 23, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, preverjamo 118, glasujemo. 118. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 35 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, preverjamo, agri 35. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, preverjamo, 137, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, preverjamo, 138, glasujemo. Zelo tesno je. Konec glasovanja. Ja, vse čas je tako sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, preverjamo. 141, konec glasovanja, sprejeto. 141. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 148 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Agri 8 za proti vzdržanje zavrnjeno. 9 agri 9 za proti vzdržanje zavrnjeno. Agri 10 za proti vzdržanje. Preverjamo agri 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Agri 12 za, proti, vzdržani, preverjamo, Agri 12. Konec kasovanja. Sprejeto. Agri 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 17 za, proti, vzdržani proti, vzdržani. Mislim, da je enako, ampak preverjamo, ker je zelo tesno. Glasujemo. Konec glasovanja. Da, sprejeto. Z enim glasom večina. Sprejeto. Agri 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 20 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno, agri 24 za, proti, vzdržani, mislim, da je en glas večina, ampak preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, en glas večine, agri 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani. ELS nisem videla. Ste bili za? Še enkrat. Agri 30. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Agri 37. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Agri 39. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 149. Za. Proti. Proti vzdržani zavrnjeno, 151 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 153 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 154 za, proti, vzdržani sprejeto, 65, 157 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 158 in agri 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. 165 za, proti vzdržani sprejeto. 166 za, proti vzdržani zavrnjeno. 167 za, proti vzdržani sprejeto. 168 za, proti vzdržani zavrnjeno. 170 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 169 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Nisem videla Alde. Ste za? Tako mislim, da bo sprejeto. Konec glasovanja. Da, sprejeto. En glas večine. 171 za, proti, vzdržani sprejeto. 182 za, ne, ta je brezpredmeten, kar nekaj jih je brezpredmetnih, tako da gremo na 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 180 za, proti, vzdržani, sprejeto. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani sprejeto. 197 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100. Naslednje brezpredmeten, kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 201 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, ne mogoče. Ste proti v ELS? Ne, torej je prišlo do zamude, tako da je sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Aha, vidim, različna mnenja imate. Ne smete biti tukaj v prvi vrsti. Sprejeto. 213 za, proti, vzdržani sprejeto. 214 za, proti, vzdržani sprejeto. 215 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverimo 215. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Neverjetno. 216 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo 216. Konec glasovanja. vrnjeno. 222 za, proti. EKR er je proti. Potem je zavrnjeno. Agri 40 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 224 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 225 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog so imba ena za, proti, vzdržani sprejeto. Dve za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisa ena za, proti, vzdržani sprejeto. Gospod Grostet. Kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto. Pa preverimo, kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, preverjamo 56. Konec glasovanja, sprejeto. ta je brezpredmeten, kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. 22, za, proti, vzdržani, preverjamo. 22, glasujemo. 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Za. Proti vzdržani sprejeto. 27 za. Proti vzdržani sprejeto. 28 za. Proti vzdržani sprejeto. Preverjamo. Glasujemo. 28. Konec glasovanja sprejeto. 29 je brezpredmeten. 30 in 31. Za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, 42 za, proti vzdržani zavrnjeno, 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, vzdržani, preverjamo 45, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti. Ja, kar zapleteno je tole. Preverjamo. 48 se upravičujem, ampak nekaj strateških sprememb je bilo. EKR za SND in zeleni za e LS. Konec glasovanja. Izgubili smo gospod Takeout. Sprejeto. 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. 51 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, preverjamo, 52, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, prav. Konec glasovanja, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, preverjamo, 57 za, 57, 57. Želite ponoviti? Prav, bomo ponovili 57. Sedeminpetdeset, preverjamo sedeminpetdeset, sedaj pa konec glasovanja. Sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje o poročilu elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. To je bilo zelo sporno poročilo gospoda Poca. in velika večina pri rezultatu. Pa pa težko tudi na plenarnem zasedanju. Tako sedaj pa Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu. To je poročilo na lastno pobudo. Začenjamo s kompromisom 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 118. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 120. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog svojem besto 47. Glasovanje po delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani sprejeto. 167 za proti 5. Imeli smo LS in SND na isti strani, tako da nisem dvomila. 167 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog so imbe 195 za, proti vzdržanje zavrneno. Kompromis 11 za, proti vzdržanje sprejeto. 211 za, proti vzdržanje zavrneno. Preverjamo, glasujemo. 211 za, proti vzdržanje zavrneno. konec glasovanja. Zavrnjeno. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. 233 za, proti vzdržani zavrneno. 234 za, proti vzdržani zavrneno. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto. 252 za, proti vzdržani zavrneno. 360 za, proti vzdržani zavrneno proti, vzdržani, želite preveriti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 357 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto. 272 dva dela, prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog smo v 320 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto. 340 za, proti vzdržani zavrnjeno. 343 drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog sem imel 358, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 363 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 22 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 23 za, proti, proti vzdržani spreto. Kompromis 24 za proti vzdržani spreto. Kompromis 25 za proti vzdržani spreto. Kompromis 26 za proti vzdržani spreto. 400 za skupaj s predlogom spremembe 89 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 27 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 28 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 29 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 30 za proti vzdržanje sprejeto. Ribe, peti odstavek, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ribištvo, prvi odstavek, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ribištvo, tretji odstavek, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Kompromis 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 469. Eh, eh, za, proti, vzdržani, bomo preverili. Zavrneno. Kompromis 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis 38 eh, za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Amadma 1 za proti vzdržani sprejeto. 13 za. Ne, se opravičujem. Ta je brezpredmetna. To amadma 2 za proti vzdržani sprejeto. 3 za proti vzdržani sprejeto. Potem nadaljujemo z sklopom 4567 za proti vzdržani sprejeto. Na to amandma 17, drugi del za proti vzdržani sprejeto, amandma 8 za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani sprejeto, 9 za proti, vzdržani, sprejeto. Deset za, proti. Bomo preverili. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Se upravičujem, ampak sem morala preveriti. Amandma 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 15 za proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, LS, ste za ali proti? Bomo še enkrat preverili. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Preverjamo 18. amandma. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, bomo preverili 27. amandma. konec glasovanja, ja, z veliko večino sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, eh, sprejeto. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 35 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 41 za, proti vzdržani sprejeto. E, 64 za, proti vzdržani zavrnjeno. E, 4, 67 eh, sprejeto, kompromis 34 eh, za proti vzdržani sprejeto, 79 eh, za proti vzdržani zavrneno, 39 za proti vzdržani sprejeto. na to eh, ribištvo, uvodna izjava za proti vzdržani sprejeto, G za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani sprejeto, ena v dveh delih, eh, oziroma I eh, v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, na to končno glasovanje o celotnem mnenju. bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke za veliko število kompromisnih predlogov. Dobro. Potem imamo še eno uh, poročilo na lasno pobudo in sicer gre za infrastrukturo za alternativna goriva v Evropski uniji. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 16 za proti vzdržani sprejeto. 17 za proti vzdržani sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. 18 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Amandma 19 za. Proti vzdržani, sprejeto 20 za, proti, vzdržani, zavrneno 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto 28 za, proti, vzdržani, sprejeto 29 za, proti, vzdržani, sprejeto 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za. Ne, ta je brezpredmeten, hvala. 32 za, proti, vzdržani. Ali da je za ali proti? Za, dobro sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, ali da je proti? Dobro, zavrneno. 46 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani. Socialisti ste za, bomo preverili, so pravičen. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 50 za. Proti. Vzdržani zavrneno. 51 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 52 za. Proti. Vzdržani zavrneno. 53 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, zavrneno. 68 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Bomo preverili drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 69 za, proti, vzdržani sprejeto, 70 za, proti, vzdržani sprejeto, 71 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. EKR? Er? Sprejeto. Kompromis 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 81. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 82. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 83 za proti vzdržani sprejeto, 84 za proti vzdržani sprejeto, končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o mnenju. Pravila in postopki za zagotavljanje skladnosti s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njenega izvrševanja. Amandma 58. Kdo je za, proti, vzdržani? ELS je za ali proti? Bomo še enkrat glasovali. 58. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 57. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, alde. Dobro, sprejeto. 67. Bomo preverili. Bomo preverili 57. Prvi del. Začenjamo z glasovanjem. No, ali boste glasovali? Ali ne? Dobro, štirje med vami pač nočete glasovati, v redu. Sprejeto, no, ampak če bi vsi glasovali, bi bilo morda drugače. Amandma 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 70 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, bomo preverili. 76. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 in 78, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Ali glasujemo o tem, če je bilo sprejeto? Dobro. 79 in 80, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83. Ne? Ne? 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86, 87, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 in 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. se opravičujem, 96 je identičen predhodnemu. Amandma 9, za, proti, vzdržani sprejeto, 97, za, proti, vzdržani sprejeto, 98, za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 7, za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to amandma 11, eh, 101 eh, in 102 eh, za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 8 za proti vzdržanje sprejeto, 13 in 107 za proti vzdržanje sprejeto, 108 za proti vzdržanje sprejeto vzdržani sprejeto 109 za proti vzdržani zavrneno 110 za proti vzdržani zavrneno 111 za proti vzdržani zavrneno 112 za proti vzdržani zavrneno 113 za proti proti. Bomo preverili 113, ali da se tu ni izjasnil. Konec glasovanja. Sprejeto. 114 za, proti vzdržani sprejeto. 15 za, proti vzdržani sprejeto. 115 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Alde je proti. Dobro, potem je to zavrnjeno. Amandma 116, 117, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto devetnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto dvajset za, proti, vzdržani. Ne vem, preverjamo. Sto dvajset. Konec glasovanja. Sprejeto. 123 za. Proti. Vzdržani zavrneno. 16 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 128 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 18 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Preverjamo. Amandma 18. Konec glasovanja. Sprejeto. 129 za, proti, vzdržani sprejeto. 130 in 131 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 135, 136 za, proti, S in D. Ste za? Dobro, potem je sprejeto. Amanma 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, sprejeto. Alde? Sprejeto. Dobro, dobro, bomo preverili. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 140, 141, ne, to je brezpredmetno. 142 za, proti, vzdržani, zavrneno. 23 in 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Sprejeto. 146 za, proti. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 147 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Sprejeto. 148 za, proti, vzdržani zavrneno. 149, 150 za, proti, vzdržani sprejeto. 151 za. To je ustni amandma. Je kdo proti ustnemu amandmaju? Dobro, potem bomo glasovali 151 z ustnim amandmajem za proti vzdržani sprejeto. 152 za proti vzdržani sprejeto. 153 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 24 za proti vzdržani sprejeto. 25 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, bomo preverili 154 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto, amendma 162 za, proti zavrnjeno, 163 v, prvi, v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani. Bomo preverili prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto. Amandma 164 za proti vzdržani zavrneno. 165 za proti vzdržani zavrneno. 28 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani sprejeto. SND je proti, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto šestinšestdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili amadma sto šestinšestdeset. Konec glasovanja. Sprejeto. Manjma 31 za, proti, vzdržani sprejeto. 167 za, proti, vzdržani sprejeto. 168 za, proti, vzdržani sprejeto. 169 za, proti, vzdržani. Alde, sprejeto. Preverimo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 169. Dobro, o tem smo glasovali. Amandma 32 za, proti vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani sprejeto. 34 za, proti vzdržani sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti, vzdržani, bomo preverili 172. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 173 za, proti, vzdržani, sprejeto. 174, 76 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 36 za, proti vzdržani zavrneno. Amandma 175 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 1 za, proti vzdržani sprejeto. 38 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 40, 4, 41, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, ločeno glasovanje, 44, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, alde, je za sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 51 za, proti vzdržani zavrnjeno, 52 za proti vzdržani zavrnjeno, 53 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto, amandma 3 za proti vzdržani sprejeto, 56 za proti vzdržani zavrnjeno, amandma 4 bomo preverili 56 elektronsko. konec glasovanja. Se upravičujem, moja napaka. Sprejeto. Amandma 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo še o celotnem poročilu elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. To je zadnji. Dobro, in še zadnje poročilo. Tu gre o, za poročilo o zaščiti notranjega trga EU in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi. To je rezolucija. Dobro, amandma 34 za, proti. To ostržanje je zavrneno. Kaj vse te barve pomenijo? Glasujemo v sklopu 33. In vidim, da je to glasovanje v sklopu. Kdo je za? Amandma 33, kdo je proti? Vzdržani zavrneno. Amandma 35 za, proti vzdržani sprejeto. Amand 42 za, proti vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani sprejeto. 43 za, proti vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 48 za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Sprejeto. 50. Kdo je za? Proti? Vzdržani. EKR er? je za. Sprejeto. Želite preveriti? Ne? 54 za. Se upravičujem, nekoga sem spregledala. No, preverimo 50. Preverimo 50. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 55 in 56 za, proti, vzdržani, sprejeto, 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 58 za, proti, vzdržani, sprejeto, nadaljujemo s 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 62 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 66 za, proti, vzdržani, ne vem. ni bilo jasno. Zato prosim, da preverimo elektronsko. Amandma 66. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto s precejšno večino, ampak nisem videla vaših rok. 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrneno. 68 za. Proti? Alde? sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75, 76 za, proti vzdržani sprejeto, 77 za proti vzdržani sprejeto, 78 za proti vzdržani zavrnjeno, 79 za proti vzdržani sprejeto, 80 za proti vzdržani zavrnjeno, proti, vzdržani, zavrnjeno, 81 za, proti, vzdržani, ne vem. Glasujemo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, proti vzdržani sprejeto, 86 za proti vzdržani zavrnjeno, 87 za proti vzdržani zavrnjeno, 88 za proti vzdržani sprejeto, 89 za proti vzdržani sprejeto. Preverimo 89. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za proti vzdržani sprejeto, 95 za proti vzdržani sprejeto, 96 za proti vzdržani sprejeto, 97 za proti vzdržani zavrnjeno, 98 za proti vzdržani sprejeto, 99 za proti vzdržani zavrnjeno, 100 za proti vzdržani sprejeto, 101 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodne izjave, amandma 1 in 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 in 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, sedem za proti vzdržani sprejeto. Na no to amandma 8 za proti vzdržani zavrnjeno, 9 za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani zavrnjeno, 11 za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto. 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani zavrnjeno. 16 za, proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto. 19 za, proti vzdržani sprejeto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 proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani zavrneno, 28 za, prosim vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani zavrneno, 30 za, proti vzdržani zavrneno, 31 za, proti vzdržani zavrneno, 32 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo še o rezoluciji elektronsko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto in s tem zaključujemo z glasovanjem za danes. Hvala lepa. Dober tek. Sedaj imamo odmor prosim, vrnite se ob 14.30. Imamo namreč avstrijskega ministra, ki se nam bo pridružil tako na temo zdravja kot okolja. Dobr tek.